Uh, Dragi kolegi, začeli bomo, potem pa bomo videli, ali bo prišlo še več kolegov in danes dopovdan imamo veliko točk na dnevnem redu. Tudi v luči agende o priseljevanju in v luči sveta danes. Pa še nekaj. Najprej bomo prisluhnili predstavitvi komisije glede drugega svežna migracij. 9. septembra, kot veste, je predsednik Juncker predstavil nov svežen. Kar pa zadeva ukrepe pod točko 5, o tem smo glasovali na plenarnem zasedanju v četrtek, svet oziroma predsedstvo je pripravljeno podati informacijo v luči dogodkov zadnje dni in tudi v luči sveta, ki bo danes potekal. Zato je predsedstvo prosilo, da bi potekalo to za zaprtimi vrati. Kot veste, je prejšnji teden potekal tudi sestanek poročevalcev v Senci. Večina skupin je podprla um, predlog, da bi potekala ta informacija za zaprtimi vrati, tako da bomo ob 11.30 z vašim soglasjem seveda obravnavali točko 5. Če ni nobenih nasprotovanj, potem je dnevni red sprijet. Gospa Dimberg, postopkovno. Jag har en fråga angående punkt 5 här, varför man ska ha... Ja, uzvezis točko 5. Zakaj bo to za zaprtimi vrati? Zakaj javnost ne more prisluhniti razpravi o točki 5? Zato sem proti temu, da se to obravnava za zaprtimi vrati. Hey, Mrs. Mayer, is it on the same similar point? Uh, gospa Meijer, u weet is dat Totschko? Dank u, voorzitter. Um, ik maak hier eigenlijk ook uh, bezwaar tegen, tegen het feit dat... Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama nasprotujem temu, da bo potekal ta del sestanka za zaprtimi vrati. Prejšnji teden je Evropski parlament v izredni debati glasoval za predlog sveta. Zdaj pa naj bi razpravljali za zaprtimi vrati. Vidimo, da se kot gobe po dežju pojavljajo novi azilni centri, zato je nujno, da se ta razprava opravi javno. Če ni več postopkovnih vprašanj, bi odgovoril obema. To ni razprava, to je zgolj informacija o zadevah, o katerih še tečejo pogajanja. In iz tega razloga so se politične skupine oziroma njihovi koordinatori večinsko odločili, da bo ta informacija podana za zaprtimi vrati. To ne bo razprava, to bo samo informacija o zadevah, o katerih se še vedno eh, pogajajo na ravni sveta za pravosodje notranje zadeve. Zato močno priporočam, da dejansko to informacijo pridobimo za zaprtimi vrati. Vse ostale razprave so odprte, ampak tu gre za eh, drugačne pogoje, zato priporočam, da tako tudi postopamo. Če ni drugih nasprotovanj ali postopkovnih uh, vprašanj, prehajamo na točko dve. Jezikovni režim. Žal tolmačenja v hrvaščini, danščini, latviščini in eh, irščini ni na voljo. Slednja dva jezika ne bosta na voljo tudi popovdan. Zdaj pa nadaljujemo. Najprej imenovanje poročevalcev. Najprej gospod Timothy Kirkop, EKR, ki je bil imenovan za poročevalka za poročilo eh, stalni mehanizem za premeščanje v okviru dublinskega sistema. Dobro. Odbor to podpira, ker ni nasprotovan. Potem točka 3 v okviru mojih obvestil. Uh, Glasovali bomo elektronsko in sicer danes popovdan ob petih popovdan, zato lepo prosim, prinesite s teboj svojo glasovalno kartico. Kolegi, prehajamo na skupno razpravo, kot sem povedal že prej. Začeli bomo s točko 3. In sicer gre za krizni mehanizem za premestitev in mehanizmi za določitev države članice odgovorne za obravnavanje prošne za mednarodno zaščito ki jo v eno držav članico loži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva. Če dovolite, bi podal nekaj informacij v zvezi s tem, kako bo potekala ta razprava. Najprej bomo prisluhnili predstavitvi komisije v zvezi z drugim svežnjem. To je 9. septembra najavil predsednik Juncker. Besedo bo najprej dobila komisija, potem poslanci, ki bodo prosili za besedo, začenši z eh, koordinatorji in poročevalci glede strateška pristopa, eh, potem poročevalci v senci. Predlagam, da bi najprej začeli z dvema konkretnima predstavitvama v zvezi z dvema zakonodajnima dokumentoma. Najprej prosim komisijo, da predstavi osnutek uredbe glede kriznega mehanizma za premestitev, to je točka 3, in tudi osnutek eh, za vzpostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. Potem pa besedo dobijo koordinatori in poslanci. Nekoliko zapleteno je, upam, da mi sledite. Začnimo s predstavitvami, ki jih je pripravila komisija. Gospod Riše, izvolite. Za vami Pa dobijo besedo koordinator in poslanci. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Če prav razumem, bomo najprej začeli z mehanizmom za premestitev in na to z skupnim evropskim seznamom. Potem pa bomo razpravljali o preostalem delu svežne. Samo zato, da bo debata potekala bolj strukturirana. V drugem delu bom prosil za predstavitev v zvezi z nezakonodajnimi dokumenti, potem v zadnjem delu pa bom prosil za informacijo v zvezi s stanjem na zonalnih mejah šengenskega območja, tako da to bi razdelili na tri dele, da bo razprava bolj strukturirana. Pa začnimo najprej z kriznim mehanizmom za premestitev in skupnim evropskim seznamom varnih držav. Izvolite kot veste, smo predlagali nek stalni mehanizem skupaj za začasno rešitvijo, ki smo jo predlagali septembra z 120 tisoči ljudi, ki naj bi jih premestili. Cilj tu je, da bi se izognili temu, kar smo doživljali poleti in sicer iskanje ad hoc rešitev z začasnimi schemami za preseljevanje oziroma premeščanje zahtevnimi pogajanji v svetu. Želimo si stalnega kriznega mehanizma, želimo si stalne scheme, da bi se izognili temu, da bomo vsakokrat znova iskali rešitve z različnim ključem za porazdelitev, z zahtevnimi pogajanji in odporom med državami članicami. V zvezi s to stalno schemo predlagamo za pravno podlago člen 78, drugi odstavek. Kot veste, druga schema daje le omejene poblastila. Zdaj, ko bomo imeli stalno schemo, pa se vračamo na soodločenje, kar menimo, da je veliko bolj primirno. predlagamo delegirane pristojnosti za komisijo, da bi sprožili ta mehanizem, kadar je situacija kritična za države članice, ko je neka država članica pod izjemnim pritiskom, tudi če azilni sistem v tej državi članici deluje v skladu s pravili. Torej, ta schema, ni namenjena državam, ki ne izpolnjujejo svojih nalog, pač pa temelji na pritisku na določeno državo članico, če tudi ta država počne točno vse tisto, kar mora početi v skladu z predpisi. Vzpostavili smo tudi porazdelitveni mehanizem, ki je podoben tistemu, ki smo ga imeli v začasnem, eh, začasni schemi to razliko, da so države to zavrnile, zdaj želimo, da to postane stalna podlaga in da bi to imeli v prihodnje vzpostavljeno kot pravilo. Štiri merila imamo, prebivalstvo 40 odstotkov, BDP tudi 40 odstotkov, potem število prosilcev za azil na prebivalca 10 odstotkov. Uh, uh, in ta mehanizem smo spostavili za to. Torej, želeli smo tako število prosilcev za azil na prebivalca kot brezposelnost, ki je zadnji kriterij za to, da bi zadeve uravnotežili. To je predlog in računamo na vašo podporo, da bomo lahko ta predlog tudi udejanili čim prej. V svetu je veliko odpora V zvezi s to schemo, zato resnično potrebujemo vašo pomoč s tem v zvezi. Drugi zakonodajni predlog pa se nanaša na seznam varnih izvornih držav. Komisija je predlagala evropski seznam, države članice pa v skladu z azilnim akijem lahko imajo tudi svoje nacionalne sezname. Trenutno jih ima 12 držav vendar pa se ti seznami med seboj razlikujejo. Menimo, da kar zadeva dotok beguncev, moramo dejansko pospešiti obravnavo prošen za azil na Zahodnem Balkanu. Ustrajal bom pri tem, da ko prihajate iz države, ki je na seznamu varnih držav, to ne pomeni, da vaš, vaša prošnja za azil ne bo obravnavana. Vsako prošnjo se obravnava posebej, vendar pa, če ste na seznamu varnih držav, potem je postopek lahko pospešen. Mi smo predlagali sedem držav na tem seznamu, pet od teh držav je držav kandidatk Albanija, Fajrom, Črna Gora, Srbija in Turčija. Menimo, da je za države kandidatke to pomemben dejavnik, kaj ti države morajo spolnjevati kopenhavenske merila v zvezi z pravno državo, demokracijo, človekovimi pravicami in spoštovanjem manjšin. Dodali smo še dve državi in sicer Bosno in Hercegovino ter Kosovo. Tudi na podlagi tega, da imajo nizko stopnjo priznavanja azilne pravice. Teh sedem držav izpolnjujejo merila direktive o azilnem postopku in lahko veljajo kot take. Komisija bo še naprej zelo pozorno spremljala položaj v teh državah in predlagali smo hitri mehanizem, ko gre za to, da se neko državo odstrani seznama. Predlagamo, da se spreme seznam so odločenjem, če pa bi bilo potrebno katero od držav odstraniti seznama, predlagamo, da se to naredi po hitrem postopku. Če kdo sprejme odločitev proti manjšinam, proti medijem, potem moramo zelo hitro ukrepati in tako državo odstraniti se z nama. Predlagali smo za to delegirani akt, svet in Evropski parlament lahko vedno nasprotujeta taki ukinitvi seznama, vendar pa ne bomo imeli soodločanja za odstranitev, pač pa bomo takoj predlagali uh, tako prekinitev statusa za delegiranim aktom. In če bomo menili, da je neko državo treba trajno odstraniti seznamu, potem bomo šli skozi postopek so odločene. To je neke vrste varovalka, da neko državo začasno odstranimo takrat, kadar je treba ukrepati hitro. Še enkrat, to, da je nekdo na seznamu, ne pomeni, da ne morete zaprositi za azil. Vsako prošnjo bomo pogledali, vendar bo ta hitrejši vidimo celo, da je do 70 odstotkov vseh prošen prišlo prav z tega dela. To je velik pritisk, zato se moramo resnično osredotočiti na tiste, ki jasno in očitno potrebujejo mednarodno zaščito. Boriti pa se moramo proti zlorabam v azilnem sistemu. In ravno zato smo dali ta predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa in hvala, da ste bili tako jedrnati. Takoj gremo lahko na koordinatorje v zvezi z tem stalnim mehanizmom premeščanja. Birgit Cipel ima najprej besedo. Much, hvala lepa, gospod predsednik. Cenim to, da moramo razpravo strukturirati, po drugi strani pa so točke med sebojno povezane. Ko torej govorimo o mehanizmu za premestitev, moramo imeti v mislih to, da se v tem trenutku situacija zdi precej kaotična, ko gre za tok priseljencev. Zato je pomembno povdariti, da en del delujočega mehanizma za premestitev ne pomeni samo to, da države sprejmejo to, da bodo prevzeli odgovornost, pač pa moramo zagotoviti tudi to, da vsi priseljenci, ki pridejo, so popisani in registrirani, zato ideja teh tako imenovanih hotspots, neke vrste vročih točk, kjer jih popišejo in da imamo na ta način dobro podlago za premestitev. Kar pa zadeva se znam varnih držav, je slišati, da potrebujemo neko možnost, če bi prišli mediji pod pritisk, lahko to državo izuzeli seznama. Obenem pa v predlogu komisije berem, da v eni ali drugi od držav, ki je na seznamu, novinarje že postavljajo pod pritisk. Zato se sprašujem, zakaj so te države sploh na seznamu. Dodala bi še eno točko. Lepo je reči, da nekatere oziroma te države so države kandidatke in morajo spolnjevati kopenhavenska merila, vendar pa to niso članice Evropske unije v resnici namreč ne izpolnjujejo teh kobenhavenskih meril, zato bi morali biti zelo, zelo previdni. Kajti, če rečemo na papirju, izpolnjujejo ta merila, to bi lahko privedlo do tega, da bodo te države rekle, zakaj pa potem nismo članice EU. Ne želim si narediti enake napake, kot smo naredili v preteklosti. In še zadnja pripomba. Če govorimo o hitrejših postopkih. To je povezano z direktivamo v azilnem svežnju glede sprejemanja in postopkih naročanja. Če torej pogledamo hitrejši postopek, je vprašanje, ali so vse države članice že uresničile azilno direktivo glede postopkov in glede preverjanja prošen za azil. Če ne, kako lahko sploh govorimo o pospešitvi postopka, če postopek sam ni vzpostavljen v skladu z evropskim azilnim pravom. Zato se moramo prepričati, da ne odločamo o enem samem ukrepu, pač pa moramo pogledati, ali so ukrepi med seboj povezani in ali vsi skupaj delujejo, tako da res imamo v končni fazi dober svežen, ne pa samo koščkov sestavljanke, ki med seboj ne delujejo. Hvala. To razpravo sem sicer strukturiral, ampak naj vam to ne prepreči, da ne bi razprave zastavili širše. Kornelija, ste naslednja. Hvala lepa. Seveda je zelo pomembno, da zdaj komisija Evropski parlament ukrepamo, zelo dobro je, da smo vključeni, vse ostalo bi bilo nepredstavljivo. Potem, kar zadeva ta mehanizem za premestitev. Ja, pomembno je, da se udeleži več držav, to se mi zdi pomembno in tudi, da imamo določen ključ za porazdelitev, se mi zdi prav, vendar pa ključ, ki se orientira po tako oskih merilih, to se mi zdi veliko, veliko preveč daljnosežno. Imamo 28 držav in vidimo, da bo šlo tu za premestitev določenih skupin prebivalstva. Osredotočiti se moramo tudi na to, da spregovorimo o obstoju večjih skupnosti. V Nemčiji imamo močno sirsko skupnost in smiselno je, da če recimo imamo iz te regije ljudi, da jih tja premestimo, je to smiselno, drugot morda ne. To je treba pogledati. Pogledati je treba tudi, kar zadeva begunce same. Mislim, da bomo imeli v vsakem primeru še dodatne tokove beguncev in priseljevanje. To je treba pogledati. Seveda, treba se odločiti tudi o tem, kaj bo zavezujoče in menim, da kar zadeva prostovoljni mehanizem, to je neodgovorno. Tu imam v mislih tudi svet. Istočasno pa je treba zahtevati tudi harmonizacijo skupnega azilnega sistema. Harmonizacija azilnega sistema nekatere države sploh nimajo nič pametnega in ravno zato je zelo pomembno. In zato se mi zdi, da je to premalo osvetljeno v dosedanjih predlogih. In še nekaj. Zdi se mi, da ta predlog, ta podlaga kaže, da je dublinski sistem mrtev. Lahko ga oživimo, lahko pišemo o tem, lahko govorimo, da bom, se bomo pogajali in ukrepali v okviru dublinskega sistema, ampak v resnici je mrtev in ravno zato, po mojem, ne gre tu za razpravo, ali bomo nadaljevali z Ablimon ali ne. In zato vidim pri prvi točki veliko nasproti, kar pa zadeva drugo točko. Zelo dobro poznamo Zahodni Balkan in tam se ne držijo kobenhavenskih kriterijev. To so države, ki sploh ne morejo samostojno obstajati, ki ne morejo stati na lastnih nogah, kot je recimo Kosovo in od komisije želim izvedeti, to me res zanima, po katerih merilih ste se ravnali, da ste odločili, da so te države konkretno primerne za begunce. Katera so ta merila? Kaj pa Romi? Če mi boste rekli, da na Kosovu ne diskriminirajo Romov, da jih ne preganjajo, če mi to lahko dokažete, potem vas bom predlagala za, eh, v Nemčiji za nacionalno nagrado. Zato gre za velike težave z manjšinami. Lahko imamo sicer mehanizme, ampak sama bi predlagala zlasti za Rome, zlasti na Kosovo. Zato se mi zdi, da ta sistem, ki govori o izvodnih državah, izključuje pravico azilnega sistema in zdi se mi zato, da se bomo v razpravah zelo borili proti taki predlogi, kot jo imamo zdaj pred seboj. Cecilia. Hvala lepa, Cecilija Wikström. Hvala lepa, predsednik. Začela bom najprej za konceptom varnih držav. Najprej bi izkoristila to priložnost, da čestitam komisiji za to, da zelo dosledno poudarja, da je te določbe treba izvajati ob spoštovanju individualne pravice posameznika do azila in da se znam in koncept azilnih držav nikakor ne more omejevati to temeljno pravico. Veseli me, da komisija to poudarja in rada bi ponovno upozorila na to dejstvo. Kot poročevalka pregleda Dublinske uredbe v prejšnjem mandatu, lahko rečem, da smo delali zelo trdo. In vsem lahko povem, da nihče ni srečnejši od mene, ko vidim, da Dublinska uredba v tej situaciji ne pomaga. Vidimo in se končno soočamo z nekaterimi očitnimi pomankljivosti tega pravnega inštrumenta zelo žalostno je, ko moramo ugotoviti, da smo potrebovali krizo takih razsežnosti, da smo dejansko ugotovili napako, ki smo jo naredili. In vem, da več držav članic še vedno živi v neke vrste zanikanju. Zbudite se in se soočite z resničnostjo, je moje sporočilo tem državam. Danes imam te vprašanja za komisijo da bi razjasnili vrsto vidikov tega predloga, zato da bomo bolje razumeli. Prvič 33a člen v zadnjem stavku šestega odstavka. Govorite o pravilu, kjer piše minimalno število, ki jih je možno premestiti v skladu z kriznimi ukrepi, ne bo presegalo 40 odstotkov uloženih prošen v šestih mesecih pred sprejetjem tega delegiranega akta. Če prav razumem, bi se to lahko nanašalo tudi na dve leti. Lahko bi vzeli kak hipotetični primer in se poigrali z matematiko, pa vas ne bom morila s tem. Ampak potegnila bom zaključek, da bi to lahko pomenilo, da bi postopek premestitve lahko postal prešibek, da ne bi mogel pomagati državam, ki bi potrebovale pomoč. Če namreč pogledate dejstva in če to povežete s tem stavkom, boste ugotovili, da bi lahko prišlo do zelo nizkega števila premestitev v končni fazi. Drugo vprašanje. Kaj pa izbira posameznikov, ki bodo premeščeni? Čeprav razumemo predlog komisije, bi vloga jase naj bila svetovalna. In zato smo razmišljali o tem in predlagali bi radi močnejšo vlogo, zato da bi lahko celo dobili pristojnost, da izvajajo ta izbirni postopek v sodelovanju z nacionalnimi organi, se razume. Namreč to bi omogočilo državam članicam, ki bi prejela te premeščene prosilce za azil, da bodo lahko prepričane, da je nekdo, ki je neutralen, opravil to izbiro. In cenila bi tudi, če bi komisija lahko nekaj več povedala o možnosti sodelovanja držav, ki sodelujejo pri dublinskem sistemu, Danska, Norveška, eh, Švica, Islandija, ali bodo te države lahko izbrale ali bodo še naprej izvajale dublinsko uredbo. Če bo sprejet krizni mehanizem, bo to pomenilo, da bodo te države ravno tako morale sprejeti begunce v okviru tega mehanizma in ali bodo te države tudi morale potem plačevati nič celih nič nič dve odstotka, v primeru, da se odločijo, da ne bodo sodelovali pri premestitvi. To so moje tri vprašanja. Hvala. Po vsakem od delov te razprave bo ponovno spregovorila komisija, zato pro, prosim, da nakažete, na kateri del se vaše vprašanja nanašajo. Zdaj pa. Poslanci najprej Saraja. Tack så mycket. <clears throat> Eh, jag tänker den situation som vi ser idag i Europa. Hvala lepa. Če si pogledamo današnji položaj v Evropi, je več kot jasno, da je Dublin preminul. In zato me veseli, da bo komisija to ponovno pregledala. Prav tako Edina logična rešitev se mi zdi, da bo dublinska uredba opuščena in da bodo ljudje lahko sami odločali, kje si želijo biti deležni zaščite. Ta mehanizem za premestitev je bistvenega pomena, kajti nekateri bodo zaprosili za azil v eni od teh držav in želimo si, da bo njihova prošnja ustrezno obravnavana. Mislim, da ni smiselno, da si nekdo lahko kupi odpustek zato, ker se otrese te odgovornosti. Zato me zanima, kateri razlogi so lahko opravičljivi, da mm, je nekdo upravičen do izjeme. To, da ni dovolj denarja, po mojem, ne sme biti razlog. Velika pomankljivost predloga pa je, da ne upošteva pravice posameznikov. Posameznik, se mi zdi, nima nobenih pravic. Če prosilec za azil nima nobenih pravic, potem bo deportiran, če tudi se vse to dogaja z najboljšimi nameni. In kako bo ta predlog obravnaval? potrebe in pravice posameznikov v okviru mehanizma za premestitev, da njihove pravice ne bodo zlorabljene ali kršene. Potem varne države. Če se navežem na to, kar je povedala Kornelija, te države, ki veljajo za varne, sama trdim, da vsaj treh, če ne štirih izmed teh sedmih držav ljudje zlasti Romi, niso varni. No, dobro, ne bombardirajo jih, ne streljajo na nje, vendar pa živijo v pogojih, ki so pod človeškim dostojanstvom. To so države, ki so že generacije dolgo njihove države. Po balkanskih vojnah pa se nekako selijo oziroma jih odrivajo, ker to niso več njihove države, kjer so že generacije živele. In kako bomo torej ukrepali zato da zagotovimo, da je obravnava prošen pravična. Sedaj zaključujem seznamom v zvezi s tem prvim delom, kajti sicer ne bo več časa. Če vas ne pokličem v tem delu, boste na vrsti pri naslednjem. Vsi, ki ste se oglasili, ste na seznamu. Izvolite. Malen Björk. Tak se mi je, eh, Miki, da res sem eh, jaz. Najlepša hvala. Veliko tistega, kar sem želela povedati, so povedali že ostali, tako da teh argumentov ne bom ponavljala. Vseeno pa bi rada podarila to, kar je spostavila tudi Soraja glede mehanizma za premestitev. No, mislim, da bi morali upoštevati tudi želje in preference. Pomembno je, da smo pravični. Mora obstajati nek način, kako lahko upoštevamo tudi želje in preference posameznikov. Če ne bomo govorili o pravnih vidikih migracij, če ne bomo pod vprašaj postavili Dublina, potem smo še precej daleč od tega, da najdemo holistično rešitev in težko bomo sprejeli dolgoročne rešitve, čeprav gremo morda v pravo smer. Obstajati morajo zakoniti načini priseljevanja in odpraviti moramo Dublin kar zadeva varne države. Veliko dobrih argumentov smo slišali. Tega seznama ne moramo podpreti. Vsak posameznik bi moral biti obravnavan ločeno. Vsak primer bi morali obravnavati ločeno. Pogledati bi morali tudi, kakšno delo je bilo že opravljeno. Niti jaz, niti nihče drug ni menil, da bi morali ostati vsi v Turčiji. 23,1 odstotka prošen za azil naj bi bilo upravičenih prošen, 23 odstotkov jih prihaja iz Turčije. Tako da morda Turčije ne bi smeli vrstiti na ta seznam. Hvala. Hvala lepa, gospa Lundberg. Eh, Najlepša hvala. Par vprašanj bi imela v zvezi s tem predlogom komisije, predvsem, ko gre za sistem obveznega premeščanja. Ta sistem bo uporabljen, ko nastane kriza. Zanima me, kako komisija opredeljuje krizo. Ali obstaja opredelitev za krizo, ali bomo imeli na voljo opredelitev krize, še preden se pojavi nova potem kaj se dogaja z varnimi državami, ali bodo te države spolnevale Kovenhavenska merila, celo nekatere države članice jih ne izpolnjujejo, ali moramo res postaviti tako visoke standarde, ko opredeljujemo varne tretje države. Ne bi bili dovolj kriteriji združenih narodov z področja človekovih pravic, kaj je ravno Kovenhavenska merila, lahko dobimo odgovor, hvala. Hvala lepa, Silvi Guillaume hvala lepa, se pravi čujem, ker zamujam na sestanek. To vprašanje o izvornih državah je že zelo dolgo. Že leta 2013 smo se začeli pogovarjati o tem. Takrat smo sicer odpravili zamisel o evropskem seznamu, uporabljali smo nacionalne sezname. Vsi skupaj smo se takrat pragmatično odločili za to rešitev seveda smo vključili tudi pomembne elemente, s katerimi smo skušali zajeziti pritok, upoštevali smo nacionalne opredelitve teh seznamov. Pomembno je vedeti, kakšne informacije se uporabljajo pri sestavljanju teh seznamov, kaj se dogaja z dodatnimi procesnimi varovalkami, ki jih nudimo prosilcem za azil. V predlogu komisije se omenja tudi spoštovanje direktive, zlasti, ko gre za procesne pravice in procesna jamstva. Ugotavljamo pa, da odkar se izvaja ta direktiva v postopkih na nacionalni ravni, tam najdemo tudi ekspliciten sklic na varno izvorno državo, prihaja do razlik v izvajanju, tako glede samega pristopa do koncepta, glede ocene posameznih držav kot varnih držav Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Sipel, strinjam se s tem, kar smo slišali o Kevenhavenskih merilih. Imam pa še dve pripombi v zvezi s tem predlogom. Slišali smo tudi nekaj o Turčiji ravno kar, koliko prošen je bilo tam sprejetih, nekje 25 odstotkov. Potem pa je tu še vprašanje, kako se seznama črta državo. Kako to vpliva potem na nacionalne načrte? Če na ev evropski ravni se z nama črtamo neko državo, ker se je situacija drastično spremenila, kaj se zgodi s to isto državo, ki je uvrščena na nacionalnem seznamu? Ali to avtomatično pomeni, da se bo država črtala tudi z nacionalnega seznama, če se črta z evropskega seznama? Lahko poveste kaj več o tem. Hvala. Um, Silvi, naslednja je gospa Valero. Hvala lepa, Silvi. Gospa Velero. Forande, te velenje. Najlepša hvala. Veliko stvari smo že slišali, tako da se bom navezala na par zadev, ki se meni zdijo izjemno pomembne. Številni so že povedali, da bi se morali osredotočiti na želje, na preference posameznih prosilcev za azil, ko gre za premestitev. Ko smo se o tem nedavno pogovarjali, sem menila, da je bila komisija enakega mnenja kot parlament glede te zadeve. To pomeni, da moramo upoštevati tudi preference in želje posameznih prosilcev za azil, ker se bomo s tem izognili sekundarnim migracijskim tokovom. Ko je spregovoril svet, se je zdelo, da je svet zauzel dokaj negativno stališče do tega. Kot je že Soraja prej povedala, sedaj se izvaja neke vrste deportacija v državo, v kateri se prosilec za azil sploh ne počuti domače. Zato me zanima, ali je komisija še vedno enakega mnenja kot parlament. Parlament meni, da bi morali upoštevati tudi zahteve posameznih prosilcev za azil, če je to možno. Uh, Glede varnih izvornih držav se je oglasilo veliko kolegov. Vidimo, kakšne so razmere v Turčiji, naprimer. Svoboda medijev ni ravno idealna v tej državi. Poleg tega je prišlo do kršitve prekinitve ognja. Komisija pravi, da bi morali sprejeti hitri postopek v tej državi. Ali to pomeni, da bi morali Turčijo uvrstiti med tiste države, kjer se uporablja hitri postopek? Kakšno je razmišljanje komisije? Ali bomo čakali, da se zadeve umirijo, ali se bomo osredotočili zgolj na tiste posameznike, ki bežijo zaradi vojne, ki divja v tem trenutku v posameznih državah? Kaj bomo storili s tistimi posamezniki, ki ne bežijo zaradi vojn ali konfliktov? temveč bežijo iz drugih razlogov. Ogromno je tudi teh drugih ljudi. Zato bomo morali za vse tiste, ki ne bežijo pred vojno ali konfliktom, morali najti nek način, kako zakonito lahko pridajo v Evropo in tu tudi delajo. Sicer tudi te osebe zajema ta mehanizem za premestitev, vseeno pa bomo morali misliti tudi na te posameznike, če želimo pridobiti celovit pregled na tem, kaj se dogaja. Hvala lepa, gospod Dali. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Skušala bom biti čim bolj kratka. Osredotočila se bom na mehanizem za premestitev. To, kar predlaga komisija, je nedvomno korak v pravi smeri, ampak ne moremo gledati na ta ukrep v izolaciji. Vse skupaj lahko deluje zgolj, če bomo uspeli spremeniti Dublin na tak način, da bo Dublin imel smisel in da bo privedel tudi do uspešnih rezultatov, ki si jih vsi želimo. Že več let govorimo o tem, da je treba Dublin spremeniti. Različne rešitve, ki se predlagajo, so med seboj povezane. Ne obstaja zgolj ena rešitev, ki jo lahko, rešitev, ki jo lahko obravnavamo v vakumu. Vsaka rešitev vpliva tudi na vse ostale, ki so jih predlagali. Par vprašanj imam za komisijo glede mehanizma za premestitev. Komisija pravi, da predlagani mehanizem za premestitev lahko sprožimo v primeru nujnih razmer. Zanima me, kaj komisija obravnava kot nujni primer, case of emergency. Ali to pomeni, da kriza nastopi v celotni uniji ali v eni sami državi članici? Zakaj to omenjam? Zato, ker smo v preteklosti bili priča situacijam, ko je posamezna država, v mislih imam Malto, izpostavila, da je prišlo do izrednih razmer na otoku, vendar to niso bile izredne razmere, ki bi zadevale celotno Evropo. To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje je merila, ki jih omenja komisija. Komisija pravi, da mehanizem temelji na štirih merilih, ki so ponderirana državljanstvo, BDP, brezposelnost, število prosilcev za azil na posameznika. Komisija pri tem ne upošteva velikosti države. Kakšno mnenje komisije s tem v zvezi? Velikost države in zmogljivost države sta prav tako zelo pomembna in bi jo morali vključiti v ta ponderirana merila. Hvala. Hvala lepa. Ska Keller. Morda sedim v napačnem taboru danes. Hvala lepa, hvala lepa tudi komisiji. Glede tega mehanizma za premestitev, pomembno je, da se zadeve lotimo. Ne moremo imeti enega mehanizma za sedanjo krizo, potem za naslednjo, prihodni teden. Razmere se spreminjajo skozi čas, zato potrebujemo nek širši program, schemo za izredne razmere. To bi moral svet pripraviti mi kot parlamenti želimo praviti običajno vlogo so zakonodajalca. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi morali tudi preference in želje prosilcev za azil upoštevati, sicer bomo težko preprečili kakršen koli sekundarni premik teh beguncev. Predlogi svetne komisije pa gredo v zadnjem obdobju popolnoma napačno smer, tudi zaradi tega, ker spodkopavajo ti predlogi pravice beguncev, za katere smo se borili v posameznih direktivah za spodročja azila. Zelo dobro bi bilo, če bi natančno preučili te zakonodajne akte, kaj bomo spremenili tudi ad hoc, ko bomo spremali odločitve v izrednih razmerah. Takšni nujni izredni ukrepi niso koristni, ker spodkopavajo pravice prosilcev za azil, namreč lahko se zgodi, da prosilci ne bodo več imeli statusa prosilcev za azil. Tako država, gostiteljica kot begunci in prosilci za azil imajo lahko nekaj od tega, če sprememo prave odločitve. Begunec je tisti, ki bi moral imeti možnost sprejemati odločitev, kam bo šel. Če država reče, mi ne želimo beguncev, potem noben begunec ne bo tja želel iti, ker jih bo strah, kaj se jim lahko tam zgodi. Uh, Če pa bo država odprla svoja vrata, rekla, da je pripravljena sprejeti begunce, jih integrirati v družbo, potem bo vse skupaj izgledalo precej drugače. Hvala. Um, Hvala lepa. Gospa Holmajer še ni pripravljena, tako da bomo dali besedo gospodu. Kjerko so. Hvala lepa, gospod predsednik. Številni kolegi so povedali ogromno stvari, ki jih bom sam izpustil. Hotspot se mi zdijo zelo pomembne točke, ko gre za registracijo beguncev. V naši državi namreč niti ne vemo, kje so te točke, zato nas zanima kaj več s tem v zvezi, kje so pri nas hotspots. Glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju, smo se začeli pogovarjati o tem kriznem mehanizmu. Krizni mehanizem je že presegel določeno število oseb. Zanima me, kaj bo komisija storila, če naprimer države ne želijo sodelovati v tem kriznem mehanizmu. Kaj se bo zgodilo v okviru stalnega mehanizma? Hvala. Um. Hvala lepa. Naslednji govornik. In finish. Uh, Gospod Hala Aho. Lato moj. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam vprašanje v zvezi z varnimi izvornimi državami. Ali imamo predelitev s tem v zvezi? Ali komisija meni, da bi Unija morala zauzeti enoten pristop do tega pojma? Kaj se dogaja naprimer z Irakom, Somalijo, z državami v tej regiji? Ali so to varne izvorne države ali ne? Tolmačenja posameznih držav članic glede tega koncepta so predvsej raz, je precej različno. Nekatere države menijo, da sta Irak in Somalija dovolj varni državi, zato ne sprejemajo prosilcev za azil iz teh dveh držav, čeprav nasplošno gledano ti posamezniki zaslužijo zaščito. Na tisoče Iračanov in Somalcev je pripotovalo v Evropo preko Nemčije, Danske in Švedske na Finsko, čeprav bi se morali po pravilih registrirati v prvi varni državi. Na nek način smo s tem spodbudili tako imenovani azilni shopping, s čimer se ogroža tudi šengensko območje. Države morajo seveda tudi povečati nadzor na mejah, če ne bomo uspeli bolje nadzorovati tega toka beguncev. Kolegice in kolegi, počasi zaključujemo z seznamom govornikov, gospod Depre, gospa Holmajer, potem še dva poročevalca, ki se ukvarjata s holističnim pristopom, potem pa se bomo lotili drugega dela te razprave. Prosim vas, da ste čim bolj disciplinirani in da upoštevate moj predlog. Zadnji govornik na seznamu posameznih govorcev je gospod Depre, Žerar. Hvala lepa, predsednik. Moj prispevek bo podoben kot Cecili in se bom kar navezal na to, kar je povedala, zato ker se z njo strinjam. Kot prvo, slišal sem, da je Dublin mrtev zaradi stalnih določb, ki jih izvajamo. Ampak, če dobro preberete določbe, boste videli, da bo v Evropo prišlo zgolj 40 odstotkov posameznikov, ki jih bomo lahko lokalizirali. 60 odstotkov prebivalcev bo ostalo v državi, kjer so se prvi prijavili. Od 200 tisočih, naprimer, ki bi prispeli v Italijo, jih bodo 80 tisoč premestili skladno s tem mehanizmom, 120 tisoč pa jih bo ostalo v Italiji teh 40 odstotkov sem res želel izpostaviti. Nažalost bomo predvsej neuspešni pri razbremenjevanju posameznih držav, ki so predvsej obremenjene, tudi s tem, ko bomo posameznike premestili. Druga zadeva. Oseb ne bomo uspeli prerasporediti, če ne bodo določenega, določene narodnosti oziroma imeli določenega državljanstva. Zakaj ste določili ta prak na 75 odstotkih. Samo pri teh osebah bomo lahko ugotovili njihovo državljanstvo. Potem je tu še pojem varne države. Turčija mi dela še posebne probleme na tem seznamu. Če si pogledate število prošen za azil in koliko jih odobrijo, nič devet za Makedonijo, 6 odstotkov za Kosovo, 3 za Črnogoro, manj kot 2 odstotka za Srbijo, več kot 80 odstotkov prošen pa prihaja iz Turčije. Turčijo trenutno vodi nekdani bojevnik, megaloman, ki bije vojno tudi proti svojemu ljudstvu in se da izvoliti z absolutno večino. Mislim, da je to katastrofa v tem trenutku. Še eno vprašanje imam za komisijo. Posameznike bomo morali prerasporediti iz države, v katero so prišli, v državo, kamor jih bomo prerasporedili, ampak na podlagi katerih dokumentov, tranzitnega vizuma ali kakšen dokument bodo morali imeti ti posamezniki, zato da bodo prečkali mejo. Delegirani akti, naslednja zadeva. Komisija bo pripravila delegirane akte, ki so predvsej kompleksni. Mislim, da se bomo o tem lahko tudi bolj poglobljeno pogovarjali. Saj ne bo mogla komisija opredeliti vsega znotraj delegiranih aktov. Mislim, da je to pretirana pravica, ki jo dodelujemo komisiji. Gospa Holmajer. No, Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Prvič, V zvezi z mehanizmom za premestitev želim postaviti komisiji naslednja vprašanja. V državah članicah potekajo razprave o tem, kako naj bi država, iz katere se premeščajo begunci v drugo državo, torej koliko uh, morajo imeti te države eh, lastnih zmogljivosti, Eh, kajti sicer bi nemir med državami članicami postal še večji, če bi če um, so države, ki naj bi prevzile te premeščene begunce, v bistvu že imele več beguncev kot tiste države, iz katerih naj bi jih premestili. Drugo vprašanje pa je sekundarno gibanje, sekundarni premiki. Uh, Torej, če eh, begunca premestijo v neko državo, ki pa ni njegova najljubša destinacija, kaj bo, kako eh, namerava ukrepati komisija? da se prepriči, da bi se ta begunec takoj preselil spet v drugo državo, kajti sicer tak mehanizem za premestitev nima eh, veliko smisla, če ta oseba potem spet takoj odpotuje. Trenutno razpravljamo predvsem o tistih, ki zaprosijo za azil v nekaterih državah, na švedskem in v Nemčiji predvsem, pa je ena tretjina oseb, ki sploh ne zaprosijo za azil torej kako um, ustrezno vračati osebe, tudi to vprašanje je pomembno. Ne, da bi. Torej, če eh, te osebe sploh niso ogrožene, tudi ne uh, vložijo prošnje za azil, in uh, ki tudi ne želijo, da se jih registrira in ki izrecno uh, zagotavljajo, da nočejo zaprositi za azil tudi ne v kateri od drugih držav članic. Uh, Torej, gre za tiste osebe, ki nočejo zaprositi za azil v nobeni od držav namreč. Potem eh, varne izvorne države in v zvezi s tem Turčija. Ali je komisija natančno analizirala teh 24 odstotkov? Okolikor je razvidno iz nemških številk, ugotavljam, da eh, se zagotavlja subsidijarna zaščita, ker ti osebe prihajajo iz obmejnih območij Sirijo oziroma iz določenih konfliktnih situacij. Mislim, da je treba pri Turčiji natančno analizirati številke glede priznanja, tako da bomo vedeli, kje so težave. In ukoliko eh, se je treba pogovarjati s partnersko državo, predvsem tudi glede na boj proti kurdskemu prebivalstvu oziroma vojaškim um, Eh, silamti eh, ga naroda. Ampak to je treba, o tem se je treba pogovarjati s Turčjo. Hvala lepa, gospod Stevens. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Vem, da bom ponovila par pripomb, ampak vseeno bi rada še nekaj izpostavila. Glede tega obveznega mehanizma za prerasporeditev oziroma premestitev. To ni dovolj. Zanemarili smo vidik varovanja zonanih meja. Evropsko unijo v tem kontekstu potiskajo pravzaprav nacionalni interesi, ki niti niso povezani z vprašanjem prosilcev za azil. Moram reči, da sem presenečena nad pomankljivo ambicioznostjo pri tem načrtu. Zaradi kvot bo prišlo do povečanega števila prosilcev za azil. Nesorazmerno število prosilcev za azil bomo morali sprejeti, če to primerjamo z trenutnim pretokom prosilcev za azil preko šengenskega sistema. Obstoječih pravil ki veljajo v Schengnu, ne izvajamo dosledno, vzpostaviti moramo ustrezne postopke in operacije, tako da bomo lahko izrazili solidarnost tudi z Italijo, Grčijo in Mačarsko. Tudi tako imenovane vroče točke, kjer naj bi Frontex in Evropska unija skušala pomagati državam članicam so nekako izpuščene v tem predlogu. Vi zahtevate več unije, ne da bi sočasno spremenili in izboljšali obstoječa pravila. Upamo, da bo svet ministrov sprejel stališče, ki bo podprl tudi želje Evropskega sveta. Hvala lepa. Gospa Koraca Bild. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljam predlog komisije za stalen mehanizem za premestitev. Mi ta mehanizem potrebujemo čim hitreje. Vesela sem, da so sprejeli postopek soodločanja s tem v zvezi. Vprašanje za komisijo. Kako komisija gleda na prerasporeditev odgovornosti med državami članicami, ki premeščajo in državami, ki sprejemajo prosilce? Kdo je tisti, ki bo odločal, koliko oseb gre kam? kdo bo sprejel končno odločitev, koga bomo poslali kam, kako bo to delovalo v praksi. Ogromno ljudi še prihaja v tem trenutku, kaj bomo z njimi. Zanima me, kaj bo z otroki, ali imamo znotraj mehanizma za premestitev kakršnokoli določbo, ki navaja, da je treba otrokom dati prednost, da je treba dati prednost združevanju družin. Kot tretje, vi ste predlagali, da naj se ta mehanizem aktivira v kontekstu delegiranih aktov. Zanima me, če lahko bolj natančno poveste, katera merila boste uporabljali, kdaj boste aktivirali mehanizem, v katerih okoliščinah. Imam tudi podobno vprašanje kot Monika. Kaj se zgodi, ko eno osebo premestijo v državo članico. Ali je premestitev veljavna samo za to državo, v katero je bila oseba premeščena, ali se lahko potem ta oseba prosto giblje znotraj šengenskega območja. Vemo, da so nekatere države bolj privlačne za posameznike kot druge. Ali to pomeni, da če nekega posameznika premestimo v eno državo članico, dva dni kasneje pa se lahko začne prosto premikati po šengenskem območju in odpotuje v željeno državo. Če to drži, potem bo ta sistem razpadel dobro bi bilo, da bi spoštovali svobodno željo posameznikom, ampak vseeno moramo poštevati realne možnosti znotraj tega mehanizma za premestitev. Glede varovalke imam še eno vprašanje, predtem pa še nekaj. Zakaj komisija predlaga zgolj zavezujoč sistem premeščanja in ne zavezujoči sistem ponovnega preseljevanja? Ponovno naseljevanje je mehanizem, ki ga uporabljamo na področju zakonitega priseljevanja. Mehanizem priseljevanja je tisti, ki ljudem omogoča, da se izognajo vsem tveganjem, na katera naletijo, ko potujejo posamezne države izven zunanje meje. Zato me zanima, če lahko komisija pojasni ta misterij. Glede varnih držav, naj povem, da pozdravljam ta predlog. To, kar so rekli kolegi, ima nekoliko bega. Komisija je zelo jasno rekla, da pri tem ne bomo prejudicirali pravne varnosti in pos ocen posameznih primerov. Ne razumem te razprave o Turčiji. Še vedno bo podana individualna ocena. Ljudi ne bomo kar tako pošiljali v Turčijo ali kamorkoli drugam v svežnju. Vsak posamezen primer bomo ocenili. Nekatere države že imajo nacionalni seznam teh držav. Ta seznam se včasih razlikuje od predlaganega evropskega seznama, kako boste to dvoje združili, kako bo to delovalo v praksi, kaj se dogaja z Gambijo, Pakistanom, z drugimi državami, iz katerih prihaja ogromno oseb. To so gospodarski oziroma ekonomski imigranti, to niso begunci, čeprav ima vsak seveda pravico, da zaprosi za azil. Zanima me, ali bo komisija omejila seznam varnih držav vračanja zgolj na države kandidatke ali tudi na druge države, iz katerih prihaja več ekonomskih migrantov in manj beguncev. Hvala lepa. Gospod Piljezi. Hvala. Gospod predsednik, bom zelo kratek, predvsem zato, ker je bilo veliko eh, že povedanega. Torej, v bistvu se pridružujem predlogom v okviru drugega svežnja um, in če bodo ti predlogi sprijeti, mislim, da bo to pomemben napredek. Predvsem uh, trenutno, v tem trenutku, ko gre za um, stalno oziroma trajno preselitev, seveda je tu treba um, poskrbeti za ustrezno uravnoteženost. Pri brezposelnosti je seveda tako, da se ta spreminja in lahko tudi poveča, ampak to so podrobnosti. Gre pa za seznam varnih držav. In tu je bilo rečeno, da če prosilec za azil je državljan ene od držav iz tega seznama, bo njegova prošnja kljub temu obravnavana. In želim vprašati, v čim bo ta pospešitev postopka in kaj bo izboljšal ta nov postopek. Mislim, da je treba še veliko več storiti pri vračanju um, oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil ali mednarodno zaščito. Mislim, manj kot 40 odstotkov tistih, ki naj bi jih vrnili, so jih dejansko tudi vrnili. In mislim, da mora Evropska unija storiti več. Treba je razlokovati med begunci, med prosilci za azil in ekonomskimi imigranti. Hvala. Um, Hvala. Sedaj pa dobite besedo še poročevalca in sicer o celovitem pristopu, oziroma sprašujem jih, ali želite govoriti sedaj ali po eh, razpravi o naslednjih dveh točkah. Torej, eh, naslednji dve točki boste seveda krajši, ampak sprašujem vas, ali želite besedo sedaj ali potem. Prosim. Gospa Metzola. hvala. E, potem se moram odeležiti nekega drugega sestanka in ne vem, ali bom ob koncu te razprave še tu, zato želim govoriti sedaj. Dobro je, da danes razpravljamo o tej e, točki, o tej temi. Nekaj ur pred e, sestankom notranjih ministrov. Torej, v bistvu preverjamo predloge, ki eh, jih eh, komisija predlaga eh, za postopek soodločanja, se pravi, da bi bil parlament sozakonodajalec in to je na vsak način dobro. Na vsak način moramo ohraniti svojo vodilno vlogo pri vsem tem. Popovdan bomo gotovo videli več. Videli več. Um, um, In videli bomo, ali države članice ustrajajo na svojih stališčih in se bo to potem ponovilo tudi na svetu. E, torej pri premestitvi e, prav gotovo si moramo ogledati pogoje za to merila, tako da ne bomo imeli ob koncu mehanizma, ki ne bo sorazmeren in ki ne bo uravnotežen med državami članicami, čeprav menim, da naj bi ta predlog bil sprejet. E, mi smo dolgo čakali na to, um, um, veliko pravnih ovir je uh, za uporabo nekih začasnih eh, mehanizmov in jaz upam, da bomo res imeli mehanizem, ki bo tudi deloval, kar zadeva individualne preference. Um, mnogi so rekli, da se ne strinjajo s tem in da naj bi te preference uh, prosilcev bile upoštevanje. S tem se strinjamo. Uh, v resoluciji, eh, ki, o kateri smo glasovali pred dvima tednoma, smo to tudi zapisali. Res pa je, da je treba vključiti pravico teh oseb in pravice eh, teh oseb morajo biti seveda tudi v središču naše pozornosti vendar države članice tega ne smejo uporabiti kot izgovor za to, da ne sprejmejo določenih oseb s tem, da rečejo se nihče noče k nam. In uh, mi bi morali tu ustvariti tudi malo pritiska, kar zadeva seznam varnih izvornih držav, s tem se strinjam. Naša politična skupina je vedno zahtevala tak seznam, uh, kaj ti če si ogledamo poročilo Evropskega azilnega podpornega urada, ugotavljamo, da je veliko razlik med državami članicami eh, glede ocene posameznih držav, kar seveda temelji tudi na odnosih s temi državami, torej ali pošiljajo potem eh, državljane nazaj ali ne. In na vsak način moramo videti več. Um, in imeti natančnejše podatke in treba je tudi izvajati večji pritisk na te izvorne države, tako da se eh, osebe iz teh držav ne bodo preseljevale k nam. Hvala. En, torej, eh, govorila bom po naslednjih dveh točkah, to smo hoteli povedati. Hvala. Hvala. Sedaj torej čakamo, eh, pričakujemo odgovore komisije na to, kar so povedali poslanci in poslanke. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je bilo postavljenih zelo veliko vprašanj komisiji, kakih 80, um, ampak um, 80 eh, individualnih recimo. Eh, poskusil bom seveda odgovoriti na ta vprašanja, ampak to sta dva zakonodajna predloga, in pozneje eh, bomo obravnavali podrobnosti, ko bomo govorili o konkretnih zakonodajnih predlogih. Torej nekaj eh, vprašanj je bilo zelo konkretnih, pravi predsednik, in mislim, da morate poskusiti kar na začetku tudi konkretno odgovoriti na ta resna vprašanja. Seveda bom poskusil se odzvati na to. Eh, pa tudi bilateralno smo na voljo za pogovore, torej kar zadeva hotspot eh, v okviru mehanizma za preselitev. To je eh, seveda zelo očitno. Potrebujemo podporo Frontexa, EASO in Europola za to, predvsem za podporo državam članicam, tako da bo schema za premestitev dejansko tudi delovala. Italija, v Italijo in Grčijo napotujemo naše osebje in eh, vzpostavili smo dva uh, taka urada in sicer v Kataniji na Siciliji in en tak uh, urad je sedaj v, um, v um, Pirejusu, torej na vsak način Eh, gre za to, da se registrirajo osebe, da se vzamejo prstni odtisi in da se potem postopa po zakonodaji EU. To je torej ključni element in veliko virov namenjamo temu. Kar zadeva Dublin in vprašanje Dublina, ali je to sedaj mrtvo ali ne. No, to je filozofsko vprašanje ampak v resnici, da Dublin ni mrtev, to, kar poskušamo storiti, je dopolniti Dublin, uh, ga dopolniti z um, eh, tem trajnim mehanizmom um, za krizne razmire, tako da bo Dublin postal boljši sistem. Um, načelo um, za sposobnost vračanja oseb v države, Torej, tu eh, ta mehanizem za premestitev pomaga državam članicam, da malo omilijo ta pritisk, ki ga čutijo zaradi Dublina, ampak načelo Dublina mora ostati. Zakaj? Kaj ti prosilci za azil nimajo pravice izbirati države, eh, kaj ti um, bežijo, da bi rešili življenje in imajo seveda pravico do zaščite, ampak eh, biti prosilec za azil ne pomeni, da imaš pravico bivati v Nemčiji ali na švedskem. To je tudi namen predloga za premestitev in to je pomembno in to se nanaša na sekundarna gibanja. Če dovolite sekundarne premike, potem premestitev ne bo delovala in Dublin ne bo deloval. Moramo zagotoviti, da bodo sekundarna gibanja čim bolj omejena. Kaj to še nadalje pomeni glede preferenc prosilcev za azil? Nekatere države članice pravijo, eh, prosilci naj bi imeli eh, pravico eh, izbire. Ne, te pravice nimajo, sicer bi vsi šli v Nemčijo ali v, na Švedsko in to ni to, kar. Eh, Eh, bi lahko imenovali pravičen odgovor na to eh, krizo in na to vprašanje. Torej, to, kar želimo upoštevati, je preferenca prosilcev za azil na temelju objektivnih kriterijev, naprimer eh, znanje jezika. Če prosilec zna nemško, bo seveda imel večje možnosti, da se lahko naseli v Nemčiji. Potem eh, kvalifikacija, torej upoštevamo preference prosilcev za azil eh, vendar nimajo pravice izbrati države. To je treba na vsak način upoštevati in če država članica premešča spod pomočjo EASA v drugo državo članico, se bodo te preference upoštevale. Ni pa nobene garancije, da bo prosilec za azil eh, tudi prišel v državo, eh, kamor si želi. Potem sekundarna gibanja. Če se eh, oseba premesti na Poljsko in dve, dva dni pozneje spet v Nemčiji, imajo nemški organi pravico, da ga vrnejo na Poljsko. Kaj ti EASA, e kaj je preselila na Poljsko? Eh, po, torej, m, o, svoboda do svobodnega gibanja. Um, torej, te osebe imajo pravico gibanja na šengenskem območju, vendar nimajo pravice, da se nastanijo v nekati, neki drugi državi, vsaj ne za obdobje petih let. Um, torej, lahko sicer potujo na še, po šengenskem območju, nimajo pa pravice, izbrati bivališča v drugi državi vsaj na naslednjih petih letih. Vloga EASO. EASA to ni samo posvetovalna vloga, naprimer, kar zadeva hotspote. Pomagali bodo državam članicam pri obravnavi teh prošen in predvsem tudi pri definiranju profila migrantov. EASO pa ne bo Eh, nadomestila um, služb z, in uradov za azil v državah članicah, zakaj EASO ima 80 zaposlenih. Ne moremo zahtevati preveč od agencije, ki ima 80 zaposlenih. V Nemčiji ima urad za azil eh, namen zaposliti 2000 dodatnih oseb, da imamo neke predstave. Torej, če eh, bi se ta odbor strinjal, da povečamo število osebja EASA na 20 tisoč, potem bi to lahko storili, ampak z 80 osebami ne moremo delati čudežev. Torej moramo ostati eh, tudi trezni pri ocenjevanju eh, posameznih vlog v tej krizni situaciji. Potem tretje države, države izvora. Seznam, ki smo ga pripravili, omenil sem kovnhanska merila, vendar to ni, to ni pogoj za to, da si na seznamu. Pogoj za to, da si na seznamu, je priloga direktive o, eh, direktive o azilu. Torej, uporabljamo eh, sicer kubenhavenske kriterije, ker rečemo, dobro, to so države članice in glavnem izpolnjujejo kubenhavenska merila. In to je en dodaten razlog, da so se znašli na tem seznamu. Ta seznam pa ni izčrpen. Torej, um, in seveda si bomo ogledali tudi druge države, naprimer afriške države da bo še več držav na tem seznamu. Ampak seveda potrebujemo eh, temeljito analizo teh držav. Naprimer, omenjena je bila Gambija, vendar zato potrebujemo temeljite analize razmir v Gambiji, kar zadeva eh, človekove pravice in tako naprej. Teh podatkov za sedaj nimamo. Na Zahodnem Balkanu spremljamo proces stalno, predvsem, ker so m, potekajo z njimi pogajanja o 20. poglavju v okviru um, pridruževanja, um, torej tako, da vemo, kako one obravnavajo azil, kakšna je situacija na področju človekovih pravic v teh državah in zato smo bili mnenja, da lahko države Zahodnega Balkana postavimo na ta seznam in tako, kot so povedali številni poslanci in poslanke, torej ta eh, seznam ne pomeni, Eh, da ne bo obravnavan vsak eh, primer posebej. Če je država na seznamu, to samo omogoča pospešen postopek, ne pa da eh, prošnja ne bi bila obravnavanja. Prosilec za azil lahko seveda predloži dokaze, da dokaže, naprimer, da Turčija zanivarna država Torej, naprimer, če Kurt zaprosi za azil v Evropi in če reče, da se ne počuti varnega v Evropi, bo imel trebico dobiti azil v Evropi, če to lahko dokaže. Torej, to ne izključuje, da eh, bodo osebe iz teh držav eh, Ehm, tudi dobile zaščito. Samo postopek bo pospešen in uradi za azil se lahko bolj posvetijo primerom, ki so zahtevnejši. Mnogi so omenili tudi romsko skupnost, skupnost Romov. No, če si ogledamo stopnje priznavanja um, iz uh, skupine Romov, to je zelo, manjš, zelo majhna stopnja. Torej, uh, Eh, slabi življenjski pogoji niso merilo za eh, priznanje eh, pravice do azila. Torej, to ni zadosten razlog za pridobitev azila. Če pa vas preganjajo, je to seveda, seveda nekaj drugega. Torej, če črtamo neko državo iz seznama, ali to vpliva na nacionalne sezname, dejansko to vpliva, kajti nacionalni seznami bodo obstajali še naprej. Vendar, če neko državo postavimo na evropski seznam, potem to pomeni, da je ta država varna za vse, v očih vseh eh, državah EU. Ampak eh, nacionalni seznami bodo ostali, kajti pri toki prosilcev za azil v posamezne države so različne, naprimer iz Bangladeša, eh, če osebe iz Bangladeša zaprosijo za azil predvsem v eni državi, potem lahko ta država eh, tudi eh, postavi, naprimer, to državo na svoj seznam. Na vsak način bosta ostala še naprej usporedno oba seznama. da si še malo ogledam svoje zapiske. 75 odstotkov to je povedal eh, gospod Depri, kaj to pomeni. Če si ogledamo države, ki so nad 75 eh, odstotki, je to Sirija, Eritreja in Irak. Tri države so to torej, ko bo predlog sprejet, bomo videli, katere države bodo nad 75 odstotkov čez eno leto, so to lahko spet druge države, ampak zakaj smo se odločili za teh 75 odstotkov, ker smo hoteli preprečiti veliko premikov oseb znotraj EU, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite. Eh, kajti to pomeni tudi, da je treba veliko, da sprejeti veliko sklepov o vračanju, če je veliko takih oseb. Če vzamemo, na primer, prosilce za azil um, iz držav, kjer se ne priznava azil, potem bi prišlo, na primer, iz transfera iz Italije na Poljsko, Poljska bi potem eh, zavrnila to prošnjo za azil. Um, in eh, Poljska bi morala potem izvesti postopek vračanja in veliko energije bi bilo treba um, uporabiti za premestitev in potem spet za vračanje. In zato um, naj bi eh, tudi hotspoti um, zagotovili, da bi eh, te osebe lahko čimprej vračali. In sicer že iz kraja Eh, kjer so vstopili na območje Evropske unije. Zato, ker želimo pomagati predvsem tistim, ki imajo pravico do mednarodne zaščite in da ne bi prišlo do nepotrebnega premeščanja in potem spet vračanja. Potem bi eh, vprašanje gospe Koraze Bild, zakaj nimamo trajne scheme za eh, um, preselitev oziroma ponovno naselitev, to je na vsak način upravičeno vprašanje. Gospod Juncker je v svojem govoru o stanju Unije povedal, da bo naslednje leto pripravil tudi uh, predlog za ponovno naselitev, tako da bomo imeli schemo za preselitev in tudi za ponovno naselitev. Pri prvem gre za solidarnost znotraj EU, Po drugi strani pa tudi za odpiranje legalnih poti priseljevanja v Evropo in to je tudi v našem interesu in to bomo pripravili. Veliko vprašanje je, kako naj bi premestitev delovala v praksi in s tem se ukvarjamo sedaj, ko pripravljamo to schemo preselitve, ki smo jo pripravili najprej za 40 tisoč oseb, kot veste. Včeraj smo se srečali z vsemi predstavniki držav, držav članic EASO, da bi e, se pogovarjali o praktičnih vidikih izvajanja. To je kompleksen proces. E, o tem lahko razpravljamo zelo nadolgo. 1. Ehm, oktobra bo naslednji sestanek o tem. Italija in Grčija naj bi s pomočjo eh, agencije predvsem ugotovile, kakšen je profil teh oseb, eh, identificirale osebe za premestitev države članice, bi vsaka, vsake, tri, vsake tri mesece um, prevzele osebe iz te kvote, ta kvota ja velja za dva, dve leti, torej um, in potem bi nekako po obrokih um, premeščali te osebe v te države. Um, na osnovi tudi um, predlogov držav članic in profilov uh, teh uh, priseljencev. Uh, tako bi potekala ta preselitev, potem seveda tudi varnostni pregled, tako da uh, premeščene osebe tudi izpolnjujejo varnost, ta varnostna merila. Torej, to bodo spet storili ti organi, ki bodo uh, izvedli premestitev in potem bo prišlo do prevoza oseb v države, um, kamor naj bi jih premestili. Torej, tako zelo na kratko naj bi to delovalo. Kot sem rekel, sedaj začenjamo e, s prvimi premestitvami in videli bomo, kako to poteka v kako bo tekalo v praksi in to naj bi tudi utrlo pot eh, potem temu trajnemu mehanizmu. Um, um, torej, eh, najprej gre za teh 40 tisoč in potem 120 tisoč in upam, da bomo potem na osnovi teh dveh začasnih schem izbrali dovolj izkušenj in da bomo potem lahko sprejeli trajno schemo za preselitev, ki pa jo potrebujemo, tako kot sem rekel, in mnogi eh, poslanci, poslanke so tudi povdarili, da potrebujemo trajno preselitev in da ne bomo delali samo z začasnimi schemami, vedno, ko se bo eh, povečala kriza. Torej, eh, potem, kako se sproži ta krizni mehanizem, v besedilu je to opredeljeno seveda lahko še izboljšamo to definicijo, ampak mi pravimo, da mora kriza biti ta, takšnega obsega, da res pomeni velik pritisk tudi na azilni sistem, ki dobro deluje. V eh, skladu z eh, zakonodajo o azilu EU. In gospa Mecola, torej gospe Mecoli pravim, um, upoštevamo tudi velikost države. Uh, Eh, torej ne gre samo za EU kot celoto, eh, torej temveč gre za pritisk na posamezno državo in pri tem se upošteva tudi velikost eh, zadevne države. Kar zadeva ključ za porazdelitev in kriterije, nismo sicer uporabili velikosti držav, temveč število zaposlenih in BDP. Mislimo, da je število prebivalstva bolj pomembno kot velikost države, ampak dobro. To še lahko izboljšamo, kar zadeva kljub za porazdelitev in tudi o tem se lahko še naprej eh, pogovarjamo s eh, Evropskim parlamentom. Mislim, da bo to zaenkrat dovolj. Gospod Mišel, če Eh, se kateremu poslancu zdi, da niste odgovorili, bi to lahko storili seveda tudi pisno, ampak mislim, da ste odgovorili kar na veliko vprašanj. Če eh, se komu zdi, da na njegovo vprašanje ni bilo odgovorjeno, bi lahko zagotovili tudi pisni odgovor. Še nekaj, pravi predstavnik komisije. Če se premesti osebe iz države članice v drugo, eh, Dublin uporablja sistem lese pase. Eh, torej imamo sistem lese pase, eh, ki se uporablja za transfer teh oseb. Torej to ni nekaj eh, novega. Eh, gotovo eh, je danes. Eh, Imate težko nalogo, da odgovarjate na vsa ta vprašanja, gospod Mišel veliko dela uh, imate danes, sedaj pa sledi drugi del, ne zakonodajni predloge in sicer gre za pred, priročnik za vračanje in vlogo službe za zunanje delovanje. Eh, to so um, točke 6 do 10. Eh, prosim vas, da um, podate poročilo o tem in potem bo sledila razprava. Hvala. Tu so zdaj štiri točke, tako da bom jaz malo daljši, verjetno. To bo malo bolj dolgo trajalo. Torej, da povem vsem, ki niso bili tu na začetku te razprave. Um, mi smo strukturirali um, to razpravo na tri dele in sedaj sledi drugi del o teh nezakonodajnih. Um, dokumentih. Eh, hvala, gospod predsednik. Prvič, eh, to je sporočilo komisije eh, o javnem naročanju v okviru sedanje krize na področju azila. Torej, to, kar smo ugotovili, je, da ko javne oblasti in ko so pod velikim pritiskom, kar zadeva migracijski pritok, morajo povečati sposobnost prevzemanja migracij, torej s tem, da zagotovijo nastanitvene možnosti tudi, da zagotavljajo hrano, e, zdravstvene storitve in tako naprej. Želimo olajšati poročila pravila za javno naročanje na tem področju. In eh, mi v bistvu tu pišemo, kaj so obstoječa pravila EU, ko gre za zagotovitev teh eh, storitev. In to je možno eh, narediti hitro in tudi na enostavn način. Sedanja pravila Eh, in nova direktiva o javnem naročanju zagotavlja ustrezno prožnost. Eh, in to je sporočilo, ki pomaga lokalnim, regionalnim oblastim in tudi državam članicam, da zagotavljajo te storitve. Torej, to je v bistvu prva osebina. Potem druga, eh, vračanje. Eh, sprejeli smo akcijski načrt o vračanju skupaj s priročnikom o vračanju. Verodostojnost sistema za azil je, um, torej za to gre, kajti če um, vidimo, kakšna je stopnja priznanja azila in koliko je vračanja, vidimo, da je veliko ekon ekonomskih migrantov, ki poskusijo uh, prošnjo za azil, potem se jih zavrne, potem pa vejo, da je nizka verjetnost, da se jih bo vrnilo. 40 odstotkov neregularnih priseljencev, ki naj bi zapustili EU, so se dejansko vrnili, ampak 60 odstotkov Eh, jih ni bilo vrnjenih, čeprav je bila izdana negativna odločba in to je seveda problematično, kajti to pošilja napačen signal ekonomskim migrantom, ki izkoristijo to priložnost, ker vejo, da politika vračanja ni dovolj učinkovita. Tu pa gre za skupno odgovornost in problematično pri vračanju, problematika je seveda kompleksna. Mogoče nekatere države članice nimajo dovolj virov, ampak v nekatere tretje države, ki eh, ne sodelujejo, je težko vračati in zato predlagamo več ukrepov, da bi povečali očinkovitost EU eh, e za vračanje ekonomskih migrantov prvič, drugič, da bi izboljšali sodelovanje, Eh, s tretjimi državami in s tranzitnimi državami, to je potem drugi predlog. Seveda moram eh, tu povdariti, <clears throat> da vsi ukrepi, ki jih predlagamo, so v skladu s mednarodnimi konvencijami, standardi človekovih pravic, eh, listino Združenih narodov in listino o temeljnih pravicah. Torej gre predvsem za izboljšanje izvajanja direktive in veliko je manevrskega prostora za večjo učinkovitost ob upoštevanju pravic oseb, ki se jih vrača, kar je seveda tudi pomembno. Um, ob koncu tega leta bomo predlagali amandma k uredbi o Frontexu. Treba je okrepiti um, pooblastila Frontexa in sicer naj bi imeli e, tudi urad za vračanje v okviru Frontexa, ki bi pomagal državam članicam in razen tega predlagamo zakonodajne spremembe v šengenskem informacijskem sistemu, tako da bi bilo zavezujoče, da če sprejmeš odločbo o vračanju, je to treba unesti v SIS, tako da druge države članice vidijo, da je bila sprijeta odločba o vračanju, kajti če eh, eh, neka država članica izda tako odločbo in potem se oseba preseli v drugo državo, mora tudi ta druga država vedeti, da je ta oseba na seznamu. To, to sta dva zakonodajna predloga. Razen tega želimo povečati proračun in osebje Frontexa, ki um, bo podpiral pri operacijah vračanja. E, jutri na Evropskem svetu se bomo prav tako pogovarjali o tem. On, on ti, uh... Glede zonanje pleti. Želimo okrepiti naše sodelovanje zlasti z afriškimi državami, državami izvora in uporabiti 13. člen kotonujskega sporezuma, kar je že dobra podlaga za vračanje. Prav tako bomo začeli nova pogajanja s ključnimi državami izvora, zato da bi omogočili izročanje teh ljudi. Ko govorimo o tretjih državah, moramo seveda zagotoviti, da bodo ljudje, ki se bodo vrnili, dobro integrirani. Ravno zato smo predvideli tudi finance za postopek reintegracije po vrhu v valeti imamo sklad, ki ga razvijamo. Potem priročnik o vračanju. Ta je povezan s poročilom in to je bilo pravzaprav priloga sporočilu o vračanju. Ta priročnik vsebuje smernice za države članice za izvajanje operacij vračanja. To so smernice za policijo, mejno stražo, organe odgovorne za priseljevanje, osebje v centrih za pridržanje in organe spremljanja, ki, kot veste, obstajajo pri vračanju. To je praktičen inštrument, podoben je šengenskemu priročniku za mejno policijo. To torej pomaga vsem upletenim, ki sodelujejo pri vračanju, je v celoti v skladu z direktivo o vračanju, to ni nov zakonodajni dokument, pač pa samo izvedbeno orodje. Veliko je namreč praktičnih vprašanj, ki se pojavljajo v vsakodnevni praksi. Naj povem, ta priročnik je bil razvit v zadnjih petih letih na podlagi direktive o vračanju in odbora, ki je skrbel za stike in tudi parlament je preko sekretarijata bil zelo tesno vključen. Toliko torej o vračanju. Kar pa zadeva sklad za Afriko in reintegracijo, gospa Mogherini je 15. septembra sodelovala na skupnem sestanku odborov AFED, LIBE in DRAP in tam je predstavila tudi zunanje vidike priseljevanja in reintegracije. 11. in 12. novembra bo potekal vrh v Valeti in tam bomo predvideli nek svežen sredstev. Trenutno kaže, da bo ta vojnica znašala 1,8 milijarde evrov zato da bi se spopadli oziroma da bi začeli razvijati projekte povezane z migracijami. Prav tako pa bomo pozvali države članice naj finančno prispevajo v ta sklad. Osnovna ideja je, da bi se osredotočili na projekte povezane z priseljevanjem. Kot rečeno, pomoč pri integraciji migrantov, povečanje zmogljivosti za sprejem v Afriki za ljudi, ki so razseljeni, potem izboljšanje pogojev za begunce tam, potem so tu tudi projekti za razvoj mladih v Afriki in tako dalje. Od 6 do 10, mislim, da je to bilo, če nisem česa pozabil. Kolegi, Pri nezakonodajnih dokumentih prosim kolege, da se držijo časa dve minuti. Tako bomo dejansko lahko predsedstvo dali besedo ob 11.30. To je nekaj, o čemer se ne moremo pogajati, tako da moramo zaključiti do takrat. Gospa Holmajer ima prva besedo med koordinatorji. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej najlepša hvala komisiji, ki je pripravila zelo natančen pregled, na kratko glede tega, kako stvari stojijo. Zelo pozitivno se mi zdi, da sploh govorimo o vračanju in da imamo tudi nezakonodajne dokumente in o tem bomo nedvomno še govorili. Po eni strani je treba spoštovati človekove pravice in pravice dotičnih posameznikov, po drugi strani pa se poudarja tudi to, da nekdo, ki nima privice, da ostane v neki državi, mora tudi v prihodnje računati s tem, da ga bomo vrnili. Namreč, če se ne izvede vračanje, čeprav bi do vračanja moralo priti, potem je to dejavnik, ki zlasti ko gre za tiste, ki bodo ostali v državah, ki so priznani kot begunci. To seveda pomeni visoke stroške integracije, pa tudi velike zahteve, podpora eh, na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenih storitev in tako dalje. Sama imam še vprašanje v zvezi za spremembami šengenskega sistema, kaj podrobno je načrtovano, pa tudi glede vračanja imamo vprašanje, v kolikšni meri in kaj namerava komisija konkretno narediti v naslednjih nekaj tednih in mesecih za to, da bi dobili pregled nad tem, v kolikšni meri se je dejansko Evropska komisija oziroma Evropska unija vključila. Dejali ste, da želite povečati kadre pri Frontexu, prej ste govorili, jaso in drugi potrebujejo nujno dodatne kadre, tudi te vroče točke. Frontex naj bi tu pomagal. Ali nam prosim lahko navedete vsaj velikostni red številko, kateri govorimo? Hvala lepa. Gospa Cipel je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bom precej kratka. Zahvaljujem se tudi za to kratko poročilo komisije. Kar zadeva porazdelitev, mislim, da si moramo pogledati, v kolikšni meri lahko poenostavimo postopek, da bi naredili tiste stvari, ki so nujne. Pri vprašanju vračanja moramo imeti pred očmi to, da ima vračanje različne razloge. V preteklosti se je nekaterim državam to zdelo manj pomembno, ker številke niso bile tako visoke. Seveda pa je veliko primerov tudi takih, ko iz humanitarnih in drugih razlogov vračanje ni možno. Tudi na to moramo misliti in v povezavi s tem imamo vprašanje s priročnikom. V teh dneh so me nagovarjali zaskrbljeni državljani, ki so si zadevo ogledali in ki se bojijo tega, da bi vračanje z vsemi sredstvi, tudi sredstvi nasilja, lahko izvajali v prihodnje. Zato me zanima, ali je to res in kako se bomo tega lotevali. Potem vprašanje. Eh, sredstva za ukrepanje, naj spomnim, kaotičen položaj, ki ga imamo trenutno v Evropi, ni nekaj, kar bi bilo povezano z absolutnimi številkami, pač pa gre predvsem za neukrepanje evropskih držav. In gre tudi za to, da smo sicer slišali obljube UNHCR-a, češ, da bodo države podprle ukrepanje, vendar pa teh sredstev enostavno ni bilo. In ko govorim o skladu in o sredstvih, se sprašujem, ali bo to resnično prispevalo k temu, da bodo ljudje, ki so iz stiske in zaradi tega, ker niso videli perspektive, zapustili državo, ali bodo ti zdaj dobili ponudbe, da bodo lahko ostali v svoji državi, ali pa bo ta denar porabljen za to, da se v teh državah zdaj vzpostavlja ponovno mejna kontrola. Sama se bojim, da se ne bomo borili proti vzrokom za množičen beg, zato si moramo to ponovno pogledati. Eh, tudi preseljevanje oziroma ponovna naselitev prihodnje leto se mi zdi v redu, kar zadeva vroče točke. Imam tudi vprašanje. Če vidimo, da imajo države članice zelo različne postopke glede ukrepanja v skladu z direktivo o azilu, kako je potem možno, da naj bi na teh vročih točkah v tako kratkem času in v imenu vseh držav kar nenadoma odločali. Ali bo nekdo ostal ali bomo nekoga poslali nazaj. Kakšen konkretno je postopek odločanja in ali ne bi to odločanje moralo biti del azilnega postopka? To se mi zdi pri nekaterih vprašanjih še zelo nerazjasneno. Tobias. Naj povem, da bo jutri potekal poseben hearing v zvezi s temi vročimi točkami. Gospa Vikstrom je naslednja. Ja. Hvala lepa. Govorila bom švedsko, tako da lepo prosim, da si namestite slušalke. Podobno kot kolegi bi se tudi sama rada zahvalila komisiji za predstavitev in za povzetek. Menim, da smo imeli zelo plodno izmenjavo in menim, da so naše skrbi ustrezno obravnavali, če že ne povsem odpravili, ampak menim, da nam to omogoča nadaljevanje delovnega procesa. Sklad za Afriko ta fundacija oziroma ta sklad se mi zdi zelo pomemben. In mnogi ljudje so dejali, da je treba narediti nekaj na terenu, nekaj je treba narediti, da ljudje ne bodo več odhajali iz svojih držav. In resnično je skrajni čas, da prevzamemo svojo odgovornost. In tudi, da si ogledamo ta položaj, kot ga najdemo v teh begunskih kampih UNHCR. Tam vidimo, kakšno je stanje in mi moramo ohraniti visoko raven dejavnosti. Tu moramo pokazati svojo odgovornost. Kar pa zadeva ponovno naselitev, tu je tragično in Ana Koraca Bild ima prav, ko pravi, da bi se morali osredotočiti ravno za to in poskrbeti, da obstajajo jamstva za to, da bodo ljudje lahko ponovno zaživeli svoje življenje. Škandalozno je, da samo 15 držav trenutno sprejema ponovno naselitev preko UNHCR, 13 pa ne. Naj spomnim, da so združene države tiste, ki sprejemajo kar največ 40 odstotkov vseh tistih, ki se ponovno naselijo preko eh, UNHCR-a. Mi v Evropi smo uspeli sprejeti samo 12 odstotkov. To je škandal, če vemo, kaj se dogaja. Mislim pa, da smo do povdan opravili dobro izmenjavo mnen, podarili vrsto stvari, ki se nam zdijo pomembne in ki jih moramo poštevati pri nadaljem delu. Zahvaljujem se vam v imenu odbora Agri za zelo konstruktivno razpravo. Hvala. Kornelija Ernst je naslednja. Nije, dobro, bo prišla kasneje. Kaj pa Judith, Sargentin je tu? Ne. Laura, tudi ne. Uh mhm. -huh. Gospa Meyer, tudi ne. Mrs. Jotova, please. Gospa Jotova. Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря на български язик. Hvala lepa, tudi sama bom govorila bolgarsko, zato vas prosim, da si nataknete slušalke. Moje vprašanje je za komisijo oziroma dve kratke vprašanje. Najprej uredba, ki ureja delo Frontexa. Kakšna bo usmeritev ali bo to samo nova agencija za vračanje ali neko novo telo, ali pa boste sledili mnogim državam članicam, ki želijo okrepiti nadzor na zonanjih mejah Evropske unije. Moje vprašanje komisiji zato je, kaj menite o dejstvu, da mnoge te zunanje države članice uporabljajo vojsko z vojsko varujejo svoje zunanje meje. In še drugo, bolj splošno vprašanje. Vse, kar predlagate, vse, o čemer smo se pogovarjali zadnjih nekaj dni, se nanaša na začasni in stalni mehanizem. Kaj pa, če vam pri tem ne uspe na ravni sveta? Imate rezervni načrt? Peter. Peter Niedermüller. Hotel sem nekaj povedati v zvezi s tretjo točko te razprave, vendar pa, ker je ta točka že zaključena, umikam svojo prošnjo. Ne, v zvezi s tretjo točko, v zvezi z mehanizmom za premestitev sem želel nekaj povedati. Okay. Um, okay, then just very, very, very no, vseeno zelo na kratko. Mislim, da je zelo pomembno vedeti, da imamo dva večja problema pri mehanizmu za premestitev, pa tudi kar zadeva skupen seznam varnih držav. Namreč mehanizem za premestitev je samo prvi korak. Mi pa potrebujemo zelo konkreten in učinkovit mehanizem integracije beguncev za to, da bodo dobili možnost, da v Evropski uniji najdejo svoje novo življenje. To je eno. Drugo. Predstavnik komisije pravi, da bomo imeli skupen evropski seznam in nacionalne sezname. To se mi ne zdi dobro. Na primeru Mačarske in drugih držav vidimo, da nacionalni seznami varnih držav vedno postanejo igrača raznih nacionalnih interesov. Zato pravim, da potrebujemo skupen evropski seznam varnih tretjih držav in držav izvora. To se mi zdi zelo pomembno, ne pa da imamo evropski seznam in nacionalne sezname. Ja, hvala za te pripombe. Sedaj pa je na vrsti Tomon Čitovski. <clears throat> Děkuji, Klode, za slovo. Eh, já bych eh, chtěl reagovat. Hvala, Klod. Rad bi se tudi sam odzval na to in navezal bi se na kolega Niedermayerja. Zahvaljujem se komisiji za opravljeno delo in ko sem bral te predloge, me je zelo veselilo, da se je komisija lotila te problematike tako zelo ambiciozno in tudi, da je predložila konkretne predloge. Še v zvezi z seznamom varnih držav. Kar zadeva države na seznamu, ključno s Turčijo, se strinjam, dodal pa bi še države, kot so Bangladeš ali Šrilanka. Seznam varnih držav je treba dobro proučiti. Tunizija ali Egipt, recimo. Treba je povedati, da ljudje iz teh držav vračamo. Tudi Monika Holmajer je govorila o tem, da ni dovolj, da zavrnemo prošnjo za azil, pač pa je treba ljudi tudi dejansko vrniti. Mnogi ljudje, ki prihajajo iz afriških držav, prihajajo v Evropo in zato jih moramo po varni poti vrniti. Sicer postanejo ti ljudje žrtve raznih kriminalnih tolp, zlorabljajo jih tudi kot sužnje. Če jih bomo. Oziroma, če jih ne bomo varno odpeljali nazaj, se bo dogajalo to, kar se dogaja na Siciliji, kontaktirajo jih kriminalci in zlorabljajo kot sužnje. Zato moramo biti zelo pozorni. In povdaril bi rad, da imamo tudi službo za zunanje delovanje, ki bi morala skupaj z afriškimi državami. Uh, dogovoriti nek skupni postopek in odločiti, pod katerimi pogoji bomo te ljudi vračali. Recimo, v Nigeriji je tihotapljenje ljudi kaznivo dejanje in zato so zagrožene tudi visoke kazni, ki pa se pogosto ne izrekajo. Še enkrat Glede rokov pri elektronskih sredstvih bi morali roke skrajšati na 30 dni. 40 dni se mi zdi predolgo. To so moje pripombe v zvezi z predlogom komisije. Gospa Wimberg. Hvala lepa. Tu govorimo o direktivi o vračanju. Osebno menim, da je to izjemno pomembna točka in zelo me skrbi, da se samo 40 odstotkov ljudi vrača. To je številka, na kateri bo treba še delati. Obenem pa bi dejala, da bi morda ne bilo treba biti zelo presenečeni, kajti če imamo odprte meje, bodo seveda eh, migranti drli v Evropo. Na Švedskem imamo mnogo ljudi, ki živi pri nas nezakonito, policija pa niti nima objektov, da bi jih lahko prezirali. Enostavno nimamo dovolj zmogljivosti, da bi to počeli. In to je posledica tega, da imamo odprte meje. Moje priporočilo za to je, da bi morda morali razmisliti o tem, da bolje zaščitimo svoje meje, tudi nacionalne meje. Mnoge države to že počnejo. Za prošnjo za azil se lahko gibljete po šengenskem območju in potem potečejo, poteče veljavnost vaših prstnih otisov in lahko v osnovi prosto potujete. Komisija se mora zavedati, da se bo manj ljudi vračalo. Sedanja situacija se enostavno ne znamo spopasti. Kot je povedala gospa Vikstrom, danes do povdan vidimo, da združeni narodi očitno nimajo dovolj hrane za 260 tisoč ljudi v Siriji in zato enostavno morajo razpoloviti hrano, ki je na voljo, tam moramo odpreti svoje srce. Ljudje morajo tam dobiti pomoč, hrano, vodo, dostop do namestitve, do kmetijstva. To je tisto, kar ljudem liva upanje. Tam bi morali pomagati in tam moramo odpreti svoje srce. Naslednji je gospod Vojt. Ja, danke, Herr Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo Verodostojno ste predstavili ta priročnik, odprtih pa ostaja kar nekaj vprašanj. Govora je o 40 odstotkih, ki se vračajo in 60 odstotkih, ki enostavno ostanejo. Omenili ste Irak. Ali so zdaj to povprečne številke Iračanov ali je to skupna vrednost, ki se nanaša za vse migrante, ki se morajo vrniti ali pa so morda razlike? med tistimi, ki prihajajo z Zahodnega Balkana. Kaj pa tisti, ki dajo lažne podatke? Vedno več slišim poročanja o tem, da nekateri pridejo in rečejo, da so Sirici. Potem pa jih sprememo, ne glede na to, odkot prihajajo. Slišali smo, da uvaja Frontex uh, urad za vračanje kako si lahko to privoščimo z 81 zaposlenimi. Rekli ste, da želite okrepiti to agencijo. Recimo Nemčija je na novo zapustila 2000 zaposlenih, potem bi morali mm, to okrepiti na 6-8 tisoč ljudi. Ampak vse to so samo ukrepi, ki bi naj pomagali pri vračanju. Vendar pa to ni izvedljivo, če ni spodbude za ljudi, da bi se vrnili v svojo domovino. In mislim, da imamo sicer možnost, ki pa je veliko premajhna, če vidite, da azilant stane 5000 evrov iz sredstev EU, morda bi lahko ta sredstva bolje uporabili v njihovi domovini, zato da bi ljudje imeli več spodbude, da se vračajo domov, ne pa da zapuščajo svojo domovino. In slišali smo tudi, da se dogaja to, kar se trenutno največ dogaja in sicer to, da se ljudje nočejo registrirati. In če ljudi ne registriramo, jih seveda tudi nazaj ne moramo poslati. Hvala. Hvala. Še zadnji poslanec. Gospod Sarvama. Basically, Hvala. V osnovi pozdravljam predlog komisije in sicer vsak stebr in vsak ukrep, to je tisto, kar potrebujemo, vendar pa nekaj, kar ste povedali obžalovanja vredno in skoraj da tragično. In sicer v tej situaciji smo se znašli zato, ker je povsem jasno, da ti stebri in ti koraki, ki jih predlagate, predstavljajo premalo in prepozno. Ampak seveda zdaj nima nobenega smisla, da bi jokali in se pritoževali na tistim, kar bi morali narediti pred desetimi, petimi ali pa vsaj enim letom. Povedati je pa to vseeno treba. Tako da ja, potrebujemo učinkovitejšo politiko vračanja, kar pomeni, da potrebujemo ogromno več sredstev, vsaki državi članici. Uh, ja, potrebujemo skupen seznam držav za vračanje, vendar pa, tako kot pri vsakem vidiku te krize, se zdi, da države članice nimajo skupne vizije, kako naj to naredimo. Tako da ne krivim komisije za to, ker je prepozno pripravila tako malo, ampak so v osnovi države članice tiste, ki zdaj ena drugo obtožujejo, da je bilo narejenega premalo. Kdo pa so tisti, ki so odgovorni? Države, članice oziroma njihove vlade so odgovorne za sedanji položaj. Tako, da smo se zdaj soočili s praktično neobvladljivim pritokom, vidimo, da nimamo skupne vizije, kako se tega lotiti, tako da bi rad samo povzel, in dejal, da je predlog komisije točno tisto, kar potrebujemo. Potrebujemo vse te stebre, vse te korake, to je treba narediti, ampak lepo prosim, naredimo to takoj, kaj ti že zdaj zaostajamo dva ali tri korake. Ja, morda še več kot dva ali tri korake. Hvala lepa. Eno kratko vprašanje imam in sicer. Želim prisluhniti še poročevalcem. Eno vprašanje imam, to je podobno kot to, kar je dejala gospa Cipalin sicer. Gre za priročnik in direktivo o vračanju. Seveda se zahvaljujem komisiji za vse opravljeno delo, to področje je zelo občutljivo. Opažam, da ste se držali parametrov iz direktive o vračanju, ampak videli smo, da so ljudje od zunaj po svoje tolmačili to, kar predlaga komisija. Zato sprašujem, ali ostajate znotraj parametrov direktive, zlasti ko gre za pridržanje. Namreč glede pridržanja imajo države članice zelo stroga merila in to je zelo občutljivo področje, zlasti ko govorite o centrih za sprejemanje in o deportaciji. Tako da, če prosim, lahko samo date par pojasnil s tem v zvezi, v zvezi z parametri, ali se držite direktiva o vračanju. To je namreč zelo občutljiva tema. Zdaj pa, kolegi, želim dati malo predaha in sicer točka 11 bo prišla na vrsto 1. oktobra. Kaj ti? Če bo komisija zdaj odgovorila, bo ura že 11.30, takrat pa moramo obravnavati točko predsedstva in to moramo obravnavati pravočasno. Zato kolegi bi to prestavili. Prisluhniti želim tudi prispevkom naših dveh poročevalcev, tako da, če se strinjate, bomo 11. točko obravnavali 1. oktobra, zdaj pa bi zaključili to točko in želim dati besedo še obema poročevalcema. Gospa Kinge bo prva, ker prej ni imela priložnosti, potem pa še komisija, ki se bo odzvala in odgovorila na vsa vaša vprašanja in podala zaključne pripombe, če se strinjate. To lahko zdaj naredimo veliko bolj sproščeno ker nam ni treba več obravnavati točke o Šengnu do 11.30. Gospa Kinge, Cecil, želiš podati še kaki, kake zaključne pripombe? Izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi meni se zdi ta razprava zelo zanimiva. Številne točke ste predstavili, tudi naše delo boste s tem okrepili. Vseeno pa me skrbijo Mladoletniki. O mladoletnikih sem slišala zelo malo. Prisluhnila sem odgovoru komisije. Pričakovala sem kakšno informacijo s tem v zvezi, pa je nisem prejela. Število mladoletnikov v zadnjih šestih mesecih se je še povečalo. Ogromno mladoletnikov je prišlo. Se vam ne zdi, da to število upravičuje sprejem akcijskega načrta? To sprašujem komisijo. Morda bi lahko državam članicam poslali tudi posebna priporočila v zvezi s tem, kako bi lahko tudi mladoletnike vključili v nacionalne sisteme. Tudi pravna opredelitev interesa mladoletnikov je nekoliko šipka. Mislim, da potrebujemo bolj konkreten načrt za mladoletnike. Kaj se dogaja z vračanjem in z mehanizmom za razporejanje oziroma razvrščanje mladoletnikov na splošno, ne zgolj mladoletnikov brez spremstva? še zadnje vprašanje, ko gre za program vračanja. Ali te osebe, ko jih enkrat vrnete nazaj, spremljate v smislu, ali se spoštuje njihove človekove pravice. Ugotavljamo namreč, da osebe vrnemo nazaj v izvorne države, potem pa so te osebe deležne mučenja, zlorab in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam nazaj komisiji, gospod Mišel, bi odgovorili na ta vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva spremembo Schengna, obstaja možnost, da v šengenski informacijski sistem vključimo tudi odločbo o vračanju. Pomembno je, nas vse države članice zavedajo, kaj počnajo druge države članice. Če se nekdo vrne nazaj v šengensko močje, potem bo naprimer mejna straža tudi ugotovila, ali je bila neka oseba predmet odločitve o vračanju ali ne. Glede spremembe šengenskega mejnega zakonika, o tem se bomo pogovarjali kasneje. O šengnu se bomo k malu pogovarjali tako da se lahko v okviru naslednje točke bolj poglobljeno pogovorimo o tem. Kar zadeva kadrovske zmogljivosti agencije, komisija se na interni ravni že pogaja, tako Frontex, EASO kot Europol želimo kadrovsko ukrepiti. Številke, ki jih imamo v mislih, so omejene. 60 nekje za Frontex, 30 do 40 oseb za Frontex, in ASO. Ne vem, kolikšne bodo končne številke, ker se o tem še pogovarjamo z generalnim direktoratom za kadrovske vire in generalnim direktoratom za proračun. Frontex in EASO lahko uporabita tudi napotene strokovnjake strani držav članic. Preko postopka RAPID, ki vam je znan, lahko Frontex izda poziv za strokovnjake strani držav članic. Preko sistema se potem strokovnjaki pošljajo agencijam. Enako možnost imamo tudi pri hotspotsih. Frontex in EASO sta krovni organizaciji oziroma inštituciji, ki delujete tam in boste tudi seveda okrepljeni strani nacionalnih strokovnjakov. Z generalnega štaba sicer ne moremo uporabiti dodatnih kadrovskih virov, lahko pa porabimo kadrovske vire, ki so na voljo na nacionalni ravni. Potem je tu še vprašanje prisilnih vračanj. V okviru direktive o vračanju je ta možnost omenjena, tudi v priročniku se govori o prisilnem vračanju, torej omenja se ne zgolj prostovoljno vračanje, temveč tudi prisilno vračanje. Če bi bili omejeni zgolj s prostovoljnim vračanjem, bi bila stopnja vračanja žal še nižja, storiti moramo več, zato se poslužujemo tudi prisilnega vračanja. Ta ukrep pa mora seveda spoštovati človekove pravice in vse mednarodne obveznosti, ki jih imamo. Frontex ima na voljo sistem za spremljanje. Spremljamo, kaj se dogaja z osebami, ki jih vračamo, naprimer posameznike damo tudi na letalo in jih vrnemo nazaj v države. Kako bodo delovali te vroče točke na področju vračanja? V prvi fazi bomo migrante registrirali, torej ko prispejo, oduzeli bomo prsne odtise, Frontex bo pravil screening, zato da se lahko osebo identificira. Če je oseba iz države oziroma državljanstvo, kjer je stopnja izdanih dovoljen za azil nizka, bomo to osebo sprejeli. Če je to oseba, ki potrebuje mednarodno zaščito, se lahko uporabi običajni azilni postopek. Prerasporeditev bo potem odvisna od državljanstva te osebe, ali gre za račana, sirca ali koga drugega. Tako bo delo potekalo na območju hotspots. Kaj če kdo goljufa pri identiteti? Obstajajo posamezniki, ki skušajo goljufati, mi imamo na voljo sposobljene strokovnjake in tudi tolmače, ki ugotavljajo, odkot prihaja posameznik. Ne vem, ali nekdo govori arabsko bolj sirskim naglasom ali z morovškim naglasom in kakšnim drugim naglasom se dejansko lahko ugotovi, odkot prihaja posameznik. Sirici imajo običajno dokumente, pri eritrejcih so zadeve nekoliko bolj kompleksne, zato ker so pogosto pomešani tudi z etiopici iz območja Tigre, imajo zelo podoben lokalni dialekt in je težko ugotoviti, ali gre dejansko za eritrejca ali za etiopica. To je torej del postopka, ki se bo izvajal na hotspotsih. V službah za azil so seveda tudi usposobljeni posamezniki, ki znajo na ustrezen način obravnavati prošnje za azil. Ali imamo načrt B? Odgovor je ne. Naš cilj je, da bi se ta stalni mehanizem sprejel računamo na Evropski parlament, da nam bo pomagal pri sprejetju tega načrta, tako da je najboljši načrt B, načrt A. Vojska na mejah, tudi o tem ste me spraševali, šengenski vizumski, oziroma meni zakonik je zelo neutralen glede tega, kdo naj varuje mejo. V različnih državah so uveljavi različni sistemi, v nekaterih državah so mejni stražarji del policije, lahko so civilisti, lahko so del vojske. Vsaka država članica je sama odgovorna za odločanje o tem. Pomembno je, da so ti posamezniki ustrezno sposobljeni in da izvajajo evropska pravila na ustrezen način. Lahko pa so, naprimer, ti mejni stražari del vojske. Glede tega smo mi neutralni. Varne izvorne države, o tem smo se že prej pogovarjali, Rekli ste, da bi morali imeti zgolj evropski seznam in ne nacionalnih seznamov. Najbolje je, da delamo korak za korakom. Mi smo skušali pripraviti evropski seznam že takrat, ko smo pripravljali prvi azilni svežen. Takrat je svet to zavrnil, šelev je nacionalne sezname. Sedaj smo nacionalne sezname dopolnili z evropskim seznamom. Upamo, da bomo slejko prej ta evropski seznam lahko razširili in se potem znebili nacionalnih seznamov, vendar pojdimo korak za korakom. Sedaj v svetu sporazum o tem, da bi črtali nacionalne sezname, ni možen, še posebej zaradi tega, ker se osredotočamo zgolj na sedem držav. Obstaja pa še veliko drugih držav, ki so na nacionalnih seznamih in so tam tudi upravičeno tako da predlagam pristop korak za korakom. Najprej obravnavajmo države Zahodnega Balkana, ki so najbolj očiten primer. Če pa bomo šli korak dlje, se bomo lahko v določeni fazi tudi znebili teh nacionalnih seznamov. Stopnja vračanja, prej sem rekel 40 odstotkov za vse narodnosti. Takšna je stopnja v Evropi, 40 odstotkov, to ne velja zgolj za račane, temveč za vse. Glede mladoletnikov v tem mehanizmu za premestitev jasno smo povedali, da je treba upoštevati naranljivost posameznika, da je treba upoštevati tudi, ali gre za mladoletnike brez spremstva. V tem primeru moramo ponuditi posebno oskrbo in posebno skrb da bodo tudi mladoletniki brez spremstva dobro obravnavani v okviru tega mehanizma za premestitve. Hvala. Hvala lepo komisiji za vse te podrobne odgovore. Če kdo potrebuje še dodatne odgovore ali če na vaše vprašanje ni bilo odgovora, lahko komisiji pošljete pripombe v pisni obliki. Kolegice in kolegi, kot rečeno, šengenska vprašanja bomo obravnavali na naslednjem sestanku 1. oktobra. Naslednji del sestanka bo potekal za zaprtimi vrati. Člani odbora Libe so lahko v dvorani od pol 12. naprej. Svetovalci političnih skupin, asistenti, koordinatorje Libe, poročevalci v senci in poročevalci so lahko prisotni, bom prebral, kdo je lahko tu in kdo ne. Predstavniki generalnega sekretarjata, predsedstva, predstavniki parlamentarne pravne službe, predstavniki odbora AFKO in tisti, ki se zauzemajo za pravice posameznikov. Tu so osebe, ki so lahko prisotne v dvorani ob tej izmenjavi mnen s predsedstvom nadaljujemo po 12.